nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Kdo ugovarja? Ne, tako da je zapisnik sprejet.